medtem, ko boste zasedli svoja mesta, naj vam povem, da bomo v ponedeljek v skladu z pravilom 74 poslovnika podpisali šest aktov sprejetih v procesu soodločanja. Naslovi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku zasedanja. Podpisal pa jo bo predsednik parlamenta skupaj z predsednikom sveta. Zdaj pa prosim, da zasedete svoje mesta, tako da bomo lahko začeli z glasovanjem. Kot običajno ne bom brala številk.